el señor presidente. Bueno, amigas y amigos. Dragi prijatelji, prijateljice, gospod komisar, gospod podpredsednik, odpiram današnjo sejo. Prva točka na njem redu je poročila gospe Geringer de Odenberg boljša priprava zakonodaje. Najprej bomo dali besedo gospej poročevalki Keringer de Odenberg. Šest minut imate na voljo, v prvem delu štiri minute in na koncu dve minuti, če želite takoj govoriti šest minut, potem lahko to storite, vendar pa vam priporočam, da najprej izkoristite 4 minute in potem odgovorite na vprašanja v zadnjih dveh minutah. Izvolite, gospa Gerine. E, Hvala lepa, predsedojoči. V skladu z načelo subsidijarnosti pravo Unije oblikujemo tam, kjer je to potrebno. To pravo mora biti jasno transparentno in razumljivo za državljanje. Ampak v praksi stvari ne izgledajo tako preprosto. Evropsko pravo se pogosto označuje za prezbirokratizirano, za nerazumljivo in da pušča preveč eh, manjorskega prostora za eh, prosto interpretacijo. Člen 260 Lizbonske pogodbe olajšuje Evropski komisiji kaznovanje držav, ki ne izvajajo in prenašajo evropske zakonodaje v svojo zakonodajo. Zato sem s tem večjim zanimanjem prevzela za misel pametne zakonodaje Smart Regulation, ki jo je eh, podal predsednik Baroso. Agenda za pametno zakonodajo Smart Regulation eh, je povod za moje vprašanje, kaj se dogaja na tem področju, kako jo komisija konkretno izvaja. Upam, da to ni bilo zgolj neko modno tehnokratsko geslo. Prav tako predsednik Barozo eh, predlaga ekspost ocenjevanje izvajanja prava Evropske unije. Strinjam se s tem, da je treba preveriti, ali se pravo pravilno izvaja, eh, če ne, eh, odkot izhajajo zamude, ali je pravo razumljivo za državljane. Če evropsko pravo ne vpliva pozitivno na gospodarstvo, na družbo, potem je naše delo tukaj brez smisla. Zato še eno vprašanje komisiji, kaj se dogaja s temi ekspost ocenami, ali je to kakorkoli drugače od siceršnjega nadzora nad izvajanjem zakonodaje. Prav tako mora vsak eh, nov zakonodajni akt eh, biti pospremljen z ustrezno obrazložitvijo. Komisija prav tako trdi, da morajo mm, novi predpisi temeljiti na eh, konsekventnih analizah in načrtih izvajanja. Zato je pomembna analiza vsebine, se pravi, kakšne bodo posledice predlaganih Eh, pravnih aktov in to je vprašanje, kaj naj bi komisija tukaj preverjala in tukaj še posebej povdarjam, da je potrebno preverjati družbene posledice eh, pobud komisije. Prav tako je potrebno upoštevati vpliv predlogov na trg dela, na različne družbene skupine in na različne eh, gospodarske panoge. To še posebej v razmerah, v katerih vlada gospodarska kriza. Zaenkrat ta taki pred zakonodajni predlogi niso bili dovolj pospremljeni z tovrstnimi analizami. Prav tako je pomembno upravljati eh, ocene oziroma presvoje vplivov eh, nove zakonodaje in ob koncu bi rada še podarila, da je pomembno zagotoviti polno neodvisnost tistih organov, ki eh, opravljajo ocene oziroma presoje. Predsednik e, opozarja govornico, da se nekoliko upočasni. V poročilu poudarjam tudi pomen potrebe po zagotavljanju polne neodvisnosti eh, in zagotavljanju ustreznih pooblastil organom, ki eh, opravljajo presoje vplivov. In tukaj treba predvsem poudariti tudi pristojnosti parlamenta. Eh, predvsem pa tudi pristojnosti komisije. E, pomembno je tudi vprašanje najemanja zunanjih strokovnjakov za presoje vplivov, kajti parlament e, njihovih stališč ni sposoben kontrolirati. Prav tako je pomembno administrativna usposobljenost na tem področju, kajti Evropska unija se pogosto izkazuje za prezapleteno birokracijo za evropske državljane. Kako torej komisija namerava zmanjšati eh, administrativna bremena za 30 odstotkov. V določenih primerjih namreč odpravljanje administrativnih obveznosti za podjetje pomeni tudi zmanjšanje standardov, ko gre naprimer za varnost pri delu in zato je potrebno, da komisija globalno gleda na to vprašanje, kajti administrativni stroški njihovo nižene ne smejiti na račun zniževanja standardov varnosti v Evropski uniji. Prav tako bi se rada dotaknila vprašanja skupine na visoki eh, ravni pod vodstvom gospoda Štojberja. Pozitivno ocenjujem dosedanje delo te skupine in z veseljem spremam novico o podaljšanju njenega mandata do leta 2013. Evropski parlament eh, pričakuje, da bo obveščen o tem, kako ta skupina za razmislek eh, namerava predlagati zmanjšanje administrativnih obremenitev v Evropski uniji. V zaključek naj povem še nekaj o vstopu v veljavo Lizbonske pogodbe, se pravi, kako naj bi potekali stiki z, parlament, z parlamenti v državah članicah in pa tudi s civilno družbo. Sodelovanje med parlamenti zajema ne le vprašanja v zvezi z eh, subsidijarnostjo, ampak je pomembno tudi z vidika boljšega prenašanja evropske zakonodaje v nacionalno zakonodajo. Na milijone državljanov mislim, da nestrpno čaka na stališče parlamenta s tem v zvezi, kajti kot vem, odbor za ustavne zadeve že intenzivno delali na tem področju in prvo branje tega dokumenta mislim, da bo potekalo že letos. Se pa že veselim zelo koristne razprave danes. Hvala. Ja. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod komisar Ševčevič, podpredsednik Ševčevič, da se to, da poda stališče v imenu komisije. Hvala lepa, predsednik. Najprej naj se zahvalim gospe Geringer de Odenberg za odlično poročilo, kot eh, je razvidno iz mojih vodnih eh, pripomb. Se komisija v veliki meri z vami strinja, kajti vsekakor dajemo velik povdarek na prizadevanja Ruskega parlamenta v zvezi za tako imenovano pametno zakonodajo Smart Regulation. To je najbolj ustrezna pot naprej z veseljem. Vam danes najavljam, da je komisija že sprejela nekaj končnih eh, predlogov za umik 59 zakonodajnih predlogov iz delovnega programa, ki so bolj si zastareli ali pa je njihov prvotni namen že preživeti. Na ta način tudi spoštujemo dogovor, ki smo ga sprejeli v naših pogajanjih o okvirnem sporazumu. Naj tudi povdarim, da bo komisija sprejela sporočilo o pametni zakonodaji 6. oktobra in pa tudi boljše, letno poročilo o boljši zakonodaji, ker bomo natančno obravnavali tudi vprašanje subsidijarnosti. Ti dokumenti bodo po mojem mnenju eh, vsekakor naslovili vprašanja, ki jih izpostavlja gospa Geringrade Ödenberg v svojem poročilu. In zato bi, če dovolite, glede na omejen čas, omenil le nekaj ključnih točk. Najprej mislim, da se vsi strinjamo, in finančna kriza to jasno dokazuje, da imajo predpisi, da ima zakonodaja pomembno ulogo pri zagotavljanju eh, trajnostne blaginje za vse, ki jo zagotavljajo naši trgi. Prav tako se strinjam z gospod Geringer, da, Demark, da moramo biti zelo previdni pri tem, kako sprejemamo zakonodajo in kakšno zakonodajo prej sprejemamo, kajti ne želimo preobremenjevati podjetij, še posebej malih in srednjih velikih podjetij, eh, z prevelikimi upravnimi bremeni. Veste, da se že ukvarjamo z odpravljanjem eh, nepotrebnih administrativnih bremen v sedanji in prihodnji zakonodaji. Zato si bomo vsekakor prizadevali, da nadaljujemo s štirimi glavnimi aktivnostmi povezanimi s pametno zakonodajo. Nadaljevali bomo z presojami vplivov, nadaljevali bomo Eh, bomo s tem, da kar se da izboljšamo kakovost zakonodaje, poenostavili bomo zakonodajo, ki je že v pripravi, prav tako bomo še naprej eh, izvajali prizadevanja za zmanjšanje upravnega bremena za podjetja in opravili bomo oceno obstoječe zakonodaje, da bi na ta način ugotovili, kako učinkovita ta zakonodaja sploh je. Glede razhajanj med nami pa bi se omejil zgolj na dve vprašanji. Prvo zadeva neodvisen organ, ki je odgovoren parlamentu, kajti moram reči, da smo dokaj zadovoljni z načinom eh, izvajanja presoj vplivov znotraj komisije. In kot veste, je komisija tako ali tako odgovorna Evropskemu parlamentu in parlament kot zakonodajalec je organ, ki na koncu koncev nadzira kakovost zakonodaje. Drugo vprašanje eh, pa je vprašanje eh, polovnega sprejema zakonodaje. Tukaj smo bili priča izmenjavi pisem med predsedniki in eh, glede na spremembe poslovnika Evropskega parlamenta se postavlja pod vprašaj uporaba tehnike ponovnega sprejema. Če bo ta tehnologija ostala, se bo to uporabljalo predvsem za poenostavitve in za sprejmanje zakonodaje, ampak treba je preveriti, ali ima takšna tehnologija zakonodaje sploh še smisel. Sicer pa se strinjamo, naš skupni cilj je, da zakonodajo sprejmemo na pameten, učinkovit eh, način, ki bo ugoden tudi za naše državljane in podjetja. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo gospod Adeuš Cvivka w imieniu odbora za ustawne zadebie. Dwie minuty. Bardzo dziękuję panie. Chwała lepa, gospod predsedujący. Najpierw čestitke in zahvala poročevalki za res odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. Prav tako me veseli, da je bilo moje mnenje, ki sem ga pripravil v odboru za ustavne zadeve, eh, upoštevano pri končnem poročilu. V letih delovanja Evropske unije smo se uspeli prepričati, da je enotna zakonodaja za vse države članice učinkovitejša, ko gre za svoboden pretok eh, ljudi, blaga in storitev, kot pa pogosto prezapletena zakonodaja na ravni 27 različnih držav članic. Ampak novi in že obstoječi predpisi ne smejo predstavljati eh, novih bremeni, novih omejitev. To naj samo ureja področje življenja, ne pa da onemogoča eh, aktivnost. Zato je pomembno, da pravni predpisi, ki urejajo življenje naših državljanov, ne privedejo do znižanja že obstoječih standardov, eh, ravno nasprotno, kvečemo do zvišanja standardov. To poročilo izpostavlja več sprememb, ki jih uvaja Lizbonska pogodba in eh, te bodo seveda imele vpliv tudi na spremenje zakonodaje v Uniji. Okrepljena vloga Evropskega parlamenta, Evropska zakonodajna pobuda, nadaljne zmanjševanje upravnih bremen za mala in srednje velike podjetja, vse to bo na nek naraven način opozarjalo evropske državljane na sam proces, na kakovost tega procesa in na učinkovitost tega procesa. Večja vključenost Evropskega parlamenta v zakonodajni proces pa seveda prinaša seboj tudi določeno odgovornost. Državljani bodo parlament razumeli kot institucijo, ki ima realen vpliv na oblikovanje zakonodaje in zato bodo seveda gledali pod prste nam poslancem, eh, ki to delo opravljamo. Naslednje pomembno vprašanje je eh, priprava neodvisnih presoj vplivov. Tukaj se ne strinjamo eh, s komisijo, ampak ključno je, da pripravimo ustrezno, verodostojno eh, osnovo, na podlagi katere potem obiramo usmeritev eh, in vsebina nadaljne zakonodaje. Dobro pravo je eno od jamstev za ustrezno sprejemanje in izvajanje zakonodaje v državah članicah Evropske unije, kar je pogosto še vedno kar velik problem širom Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj gremo na sklop govornikov in obložišnih skupin. Prvi ima besedo za dve minuti v imenu skupine PPE, gospod Baldasare. Hvala lepa, predsednik. Poročilo kolegice Vedenberg obravnava ključno vprašanje za evropsko integracijo, namreč potrebo po preprosti pregledni zakonodaji, ki jo naši državljani lahko razumejo. Tako da se lahko le strinjam s tem, kar gospa poročevalka izpostavlja kot prioritete, še posebej spoštovanje načela subsidijarnosti in sorazmernosti, potem pomen presoj vplivov in pa zmanjševanje upravnih bremen. Kar zadeva presoje vplivov, naj povdarim, da je odbor za pravne zadeve začel z aktivnim delom na področju zagotavljanja ustreznih mehanizmov, ki bodo omogočili kar se da neodvisne presoje. Potrebujemo standarde eh, nepristranskosti pri presojah vplivov, kajti na ta način bomo izboljšali verodostojnost evropske zakonodaje in bodo tudi olajšali sprejemanje zakonodaje. Prav tako delamo na zmanjševanju upravnih bremen, ki izhajajo iz evropske zakonodaje. Govore o 25-odstotnem zmanjšanju bremen do leta 2012, to bi pomenilo, da bi 1,4 odstotka BDP-ja lahko prihranili oziroma za ta odstotek povečali BDP. Mnogo je seveda postopko na nacionalni ravni. Če vam dam primer, 72 pravnih aktov rezultira v več kot 10 tisoč podzakonskih predpisih v državah članicah. To izhaja samo iz enega evropskega zakonodajnega akta. Tako da tukaj mislim, da morajo tudi države članice storiti vse, kar morajo. Poleg načela subsidijarnosti pa morajo države članice prispevati tudi k temu, da bo evropska zakonodaja bolj učinkovita in da bo bliže potrebam evropskih državljanov. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov ima besedo gospa Regner. Hvala lepa, gospod predsedujoči poročevalka Lidele Gengerdovenberg je podala zelo ambiciozno poročilo. E, če se bodo vsi e, vključeni v evropski zakonodajni proces tega držali, smo že veliko naredili. Zakonodajno področje je potrebno izboljšati, zagotoviti več transparentnosti, doslednosti in učinkovitosti evropske zakonodaje. Dva elementa tega poročila sta še posebej pomembna. Poenostavitev zakonodaje better lawmaking, ne sme privesti do tega, da bi evropski eh, standardi, ki jih zajema zakonodaja, eh, postali nižji. Ne, boljša zakonodaja mora preko druge pobude, tako imenovane pametne zakonodaje, eh, iti z, v roko, z roko v roki. Pomembna je tudi ustrezna konzultacije z vsemi deležniki, ustrezno posvetovanje, še posebej, ko gre za vpliv na zaposlovanje in socialno politiko. Prav tako se mi zdi, da je pomemben eh, kakovosten sistem presoje vplivov. Eh, to menimo vsi, ki smo delali na tem poročilu. Potrebujemo namreč sistem, iz katerega jasno izhaja, da je neodvisnost in verodostojnost eh, ukrepov zajamčena. Konec koncev smo imeli v preteklosti kar nekaj slabih izkušenj s tem področjem. Imam v, v mislih imam direktivo o storitvah in slabo presojo potencialnih vplivov, ki jo je pripravila komisija. Z vidika Lizbonske pogodbe ta predvideva tudi horizontalno socialno klauzulo in to je ključnega pomena pri sistemu presoj vplivov, eh, kajti tukaj moramo izhajati iz tega, da se opravi kar se da široko posvetovanje s socialnimi partnerji, kar zadeva vpliv na zaposlovanje in na socialo. Nombre. Najlepša hvala. V imenu skupine ALDE ima besedo gospa Tajn dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči boljša zakonodaja, kaj naj razumemo pod tem pojmom? Želimo enostavnejšo, preglednejšo in razumljivejšo zakonodajo za evropske državljane in za evropska podjetja. Pomembno pri tem pa je seveda spoštovanje načel subsidijarnosti in sorazmernosti. Na evropski ravni želimo namreč urejati le to, kar na nacionalni ravni ali na eh, ravni lokalne samouprave ni možno urejati. Pomemben sestavni del boljše zakonodaje je tudi jasna predstava o tem, kaj bodo predlagani ukrepi v praksi pomenili. Le na ta način bomo lahko eh, vsaj na dolgi rok zmanjšali negativne vplive. Zato je pomembno, da komisija skar se da veliko pozornosti priprava presoje vplivov. Prav tako je pomembno, da eh, se ustanovi neodvisni svet na pobudo Evropskega parlamenta, ki bo opravljal neodvisne presoje vplivov. Ta svet Eh, oziroma ta odbor pa bi moral biti odgovoren Evropskemu parlamentu. Za podjetja, za oblasti, za državljane so eh, vsakašni predpisi povezani s stroški, ko gre za eh, sporočene informacije, ko gre za standardizacijo proizvodov in podobno. Če so ti stroški previsoki, potem je koristnost naše politike nična. Zato je pomembno, da zmanjšujemo upravne stroške, cilj je 25 odstotkov do leta 2012. V ta namen pa se moramo vsekakor potruditi na evropski ravni in možnosti za uspeh so velike. Tretjina, nekateri pravijo celo, da dve tretjini eh, upravnih bremen, ki izhajajo iz eh, ravni EU, izhajajo iz odločitev držav članic, ki pri prenosu evropske zakonodaje eh, sprejemajo preveč birokratskih ukrepov. Zato mora Evropska unija skupaj z državami članicami Eh, tesno sodelovati, da bi se izognili nepotrebni birokraciji. Prav tako je pomembno, da se izvajanje evropske zakonodaje temeljito preverja. Nacionalni parlamenti eh, morajo tudi upoštevati svoje obveznosti in možnosti sodelovanja po Lizbonski pogodbi. Minuto. Najlepša hvala v imenu zelenih. Ima besedo gospa Lichtenberger. Eno minuto. Hvala lepa, gospod komisar, kolegice in kolegi. Če 27 eh, pravnih sistemov deluje sočasno in vpliva drug na, vplivajo drug na drugega, potem seveda prihaja do težav. Zato eh, je tudi toliko kritik na račun evropske zakonodaje in na to se je treba odzvati. In ta odziv mora vključevati nekaj ključnih elementov, kot naprimer presoje vplivov, ki so resnično neodvisne in ki upoštevajo vse akterje, ne le gospodarstvo, industrijo in lobije. To je zelo pomembno druga točka, in eh, tukaj še posebej kritično, prenos zakonodaje skupnosti v nacionalno zakonodajo. Tukaj je veliko težav in največ težav se pojavlja ravno tukaj na področju prenosa ali celo ne prenosa evropske zakonodaje v evropsko zakonodajo. Tudi to je problem. In ravno tukaj, ko gre za prenos zakonodaje, potrebujemo dodatne izboljšave in eh, tukaj seveda moramo tudi državljanom in državljankam naložiti, da ukrepajo na učinkovit način. Pritožbe državljanov imajo veliko inovacijsko kapaciteto za evropsko zakonodajo. Najlepša hvala v imenu skupine ECR, gospod Karim, dve minuti. You, hvala lepa, predsedujoči. Najprej hvala kolegici poročevalki za to poročilo in za vse, kar je vključila vanj. Boljša zakonodaja je izziv, ki je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije, ki bo imela nek pomen za državljane naših držav. Velik delež dobre zakonodaje, ki jo pripravljamo tukaj v eh, tem zboru, potem negira veliko število popolnoma nepotrebnih uredb, ki jih imamo še vedno v veljavi in posledično upravnega bremena, ki ga to povzroča evropskemu gospodarstvu, predvsem malim in srednjim eh, podjetjem. Veseli me, da je komisija to danes tukaj priznala. Kot drugo, pa je tukaj kar nekaj popolnoma norih pobud, ki jih eh, od časa do časa pripravlja komisija. In to povzroča samo to, da se eh, zamegli oziroma zasenči naše resno delo in te nore zamisli potem prevladajo. Če pa izhajamo iz Lizbonske pogodbe, je pomembno, da se osredotočimo na številna vprašanja, ki jih je kolegica izpostavila. Najprej, kot eh, stalni poročevalec za spremljanje načela subsidijarnosti in sorazmernosti, lahko povem, da je vsekakor ključnega pomena, da naši nacionalni parlamenti odigrajo svoj delež pri pripravi boljše zakonodaje, ampak brez ustreznega tolmačenja, strokovnega tolmačenja te zakonodaje bo to težko. Kar zadeva presoje vplivov, seveda pozdravljam Eh, posvetovanje za vsemi deležniki, eh, skladnost s načelom subsidijarnosti, tudi to je potrebno preverjati. Prav tako pozdravljam poziv v tem poročilu, da se definira pojem smart regulation, pametna zakonodaja. Presoje vplivov bi bilo potrebno predstaviti v odboru že na samem začetku, tako da parlament lahko skupaj s komisijo izmenja mnenja, preden se ocena dokončno potrdi. V nekratko povedano, predsedujoči, gospod poročevalka, naša skupina predlaga, da napredujemo po naslednji poti. Evropske institucije morajo spoštovati načela subsidijarnosti in sorazmernosti. Vsi predlogi zakonodaje morajo vključevati tudi obrazložitev, eh, zakaj je ta raven sprejemena zakonodaje najbolj ustrezna. Eh, vsi zakonodajni predlogi morajo biti pospremljeni s presoje vplivov, ki bo bolj neodvisna. Komisija mora vse presoje vplivov na samem začetku predložiti odbo, pristojnim odborom, prav tako pa je potrebno zagotoviti, da se odločitve sprejemajo Eh, v čim bližnjem stiku z državljani. Najlepša hvala. V imenu skupine EFD ima besedo gospod Messerschmidt. Eno minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala tudi poročevalki za odlično upravljeno delo s številnimi pomembnimi elementi. Še posebej hvala tudi za to, da ste tako izpostavili subsidijarnost in sorazmernost. Obveznosti, ki jih nalaga Lizbonska pogodba, se namreč zaenkrat sploh ne izvajajo eh, v predlogih komisije in to je seveda obžalovanja vrednost, sploh če ugotovimo, kako velik del nadzora strani nacionalnih eh, parlamentov eh, ni sploh ustrezno izvajan. Če večina v nekem parlamentu želi blokirati določeno zakonodajo, ker ta ni skladna z načelom subsidijarnosti, potem moramo tudi to možnost imeti. In to uh, možnost imamo. Govora je o tako imenovanih uh, rumenih in oranžnih kartonih, ampak to je zgolj uh, v posmeh subsidijarnosti. To je obžalovanja vredno in obžalovanja vredno je tudi, da v dosedanji razpravi nismo upoštevali teh vprašanj. Veseli pa me, da zdaj to obravnavamo in upam, da bo komisija prišla do zaključka, eh, da je potrebno države članice tudi spoštovati in spoštovati njihova stališča in da se ne vzame zgolj na znanje stališč držav članic, še posebej iz naslova subsidijarnosti. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo v imenu neodvisnih poslancev gospod Stojanov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nadaljeval bi nekako v istem duhu kot eh, kolegi, ki so govorili pred menoj, še posebej, ko gre za pristojnosti nacionalnih parlamentov, ki imajo zdaj nova pooblastila in ki lahko po Lizbonski pogodbi intervenirajo v primeru, da menijo, da obstaja na tem področju določen problem to je ena od pozitivnih plati Lizbonske pogodbe, ampak sprašujem se eh, zdaj, ali ni bil to zgolj neke vrste populizem, nek populistični ukrep, samo zato, da bi pridobili večjo podporo za Lizbonsko pogodbo. Ko je bilo govora o tem, da imajo nacionalni parlamenti pooblastila in eh, da imajo možnost na tem področju, eh, če je temu tako, potem je zdaj potrebno pripraviti postopek po katerem bo Evropski parlament lahko dejansko sodeloval z nacionalnimi parlamenti. Kajti pogoj, da dve tretjini nacionalnih parlamentov glasuje eh, za nek ukrep, je dokaj velika eh, večina, dokaj velik kvorum. Zaenkrat se bojim, da tega načela ne bo možno izvajati. Zato mislim, da potrebujemo poenoten eh, postopek za celotno Evropsko unijo, kajti to je edini način, kako bomo lahko to pravno moramo tudi izvajali. In zato tukaj pozivam belgijsko predsedstvo, ki bo gostilo srečanje nacionalnih parlamentov, da stori nekaj v tej smeri. Najlepša hvala. Sedaj ima besedo gospod Masip. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Gre za vprašanje ki se vedno znova pojavlja v vseh teh letih, ko delamo tukaj. Spominjam se Monike Frasoni, Medine Ortege, ki so se ukvarjali s tem vprašanjem v prejšnjih mandatih. Poročilo gospe Geringer, ki je odlično, za kar ji čestitam, je poročilo, ki vsebuje zelo pomembne cilje Vsebuje pa tudi duh, s katerim moramo prežiti vse akterje v Evropski uniji. Če ne bomo zopet vedno znova dolgočaseno govorili o tem, kaj vse se dogaja in kako zelo slabo potekajo stvari v Evropski uniji. Gospod komisar je izrazil voljo in verodostojnost. Jaz vam verjamem, gospod komisar, in verjamem tudi, da lahko iz tega poročila vzamemo veliko predlogov za doseganje 25 odstotkov. Hvala lepa. Si. Najlepša hvala. Gospoda Šimanskega ne vidim. Ga ni. Potem damo besedo gospodu Ehrenhauserju. Vielen Dank. Ich möchte einige Worte vielleicht. Najlepša hvala. Mm, rad bi povedal nekaj v zvezi z načelom subsidijarnosti. Politika mora potekati na regionalni in lokalni ravni. Samo tako je za državljane politika pregledna in postane pomemben inštrument za našo demokracijo. Zato moramo doseči, da politika poteka na teh ravneh. To pomeni načelo subsidijarnosti in ravno tako lahko utemeljimo načelo subsidijarnosti, če ne moramo argi, argumentirati vse s kvantitativnimi in kvalitativnimi kriteriji, zato da utemeljimo, zakaj politika poteka na evropski ravni in ne na lokalni ravni. To sem želel omeniti, kajti ta potreba po utemeljitvi je potreba, ki jo veliko krat prezremo veliko krat tudi vidimo, da potekajo te naloge na nacionalni ravni, ni dovolj, da argumentirano, kako zelo boljše je, da vse poteka na evropski ravni. In nadzor nad pravico subsidijarnosti, to smo sedaj uvedli z Lizbonsko po, strategijo. Ta ni dovolj in pravica do nadzora je zgolj utvara in zato upam, da bomo bolj spoštovali načelo subsidijarnosti in seveda upoštevali tudi potreba po utemeljivanju. Najlepša hvala. Rano tako ne vidim gospe Childers. Je ni. Zato damo besedo gospodu Kožušniku. Eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, rad bi se zahvalil poročevalki za odlično opravljeno delo. Komisija je v zadnjih letih opravila zelo velik napredek za to, da je izboljšala pripravo zakonodaje. Veliko krat pa nismo tako zelo zadovoljni, kot bi si to želeli z delom komisije. Mislim, da del Evropskega parlamenta vidi boljšo zakonodajo na drugačen način kot drugi del. Rad bi tudi povdaril delo delovne skupine za zmanjšanje administrativnega bremena. To delovno skupino vodi Edmund Štojber. Rad bi povdaril nekaj, s čimer se ne strinjam v poročilu in to je, da bi povečali število uradnikov, ki dela v odboru za oceno učinka. Mislim, da lahko pomagamo temu odboru s tem, da ustanovimo svoj lastni odbor za to, da izvedemo oceno učinka in tako bi pomagali odboru pri njegovem delu. S tem tudi ne bi povečali stroškov, pomagali pa bi pri opravljanju dela. Najlepša hvala tudi gospoda, torej gospoda Šimanskega in gospe Čalder še vedno ni. Zato gremo na sklop Catch the Eye. Tukaj imamo samo eno minuto časa in takoj po eni minuti bom prekinil govornika. Gospod Macaro, si prvi. Köszönöm, elnök úr. Szem a nevemet kicsit rott. Najlepša hvala. Niste izgovorili prav mojega imena, zato nisem vedel, da ste me poklicali. Rad bi se zahvalil komisiji za podporo in čestital poročevalko. Z Lizbonsko pogodbo smo se zdaj stopili v novo obdobje evropskega sodelovanja. To je zelo pomembno tudi za Evropski parlament. Naša vloga je bolj pomembna in tudi naša odgovornost se je povečala. Pomembno je, da izrabimo vse možne priložnosti za to, da zagotovimo, da oblikujemo dobre predloge za boljšo zakonodajo V tem poročilu je nekaj zelo pomembnih točk in te se tičejo manjših podjetij, ki lahko sodelujejo pri nadzoru nad izvajanjem zakonodaje. Moramo poskrbeti za to, da imamo dobro podlago za zakonodajo in moramo ponostaviti zakonodajo. Pomembno je tudi, da Evropski parlament eh, na lažji način sodeluje. Moramo pregledati tudi inštitucije nacionalne parlamente za boljšo sodelovanje. Februarja smo sprejeli stališče, s katerim lahko zagotovimo udeležbo Evropskega parlamenta pri izboljšanju zakonodaje. Sedaj pa gospa Bilbao. Hvala lepa. Gospod komisar, želimo boljšo zakonodajo, boljšo zakonodajo, vendar pa tega še nismo dosegli. Nacionalni parlamenti ne sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje. Ko je Lizbonska pogodba stopila v veljavo, je Evropska komisija predala 27 zakonodajnih pobud v nacionalne parlamente. Torej, 52 odgovorov smo dobili na mož, od možnih 702. Deset odgovorov je iz Avstrije, dva iz češkega sendata, enega iz Španije, enega iz Francije, deset iz uh, Italije, potem pa še iz Polske in Portugalske. Komisija nima nobenih podatkov o tem, kako nacionalni parlamenti sodelujejo pri oblikovanju te zakonodaje. To je možnost, ki jo seveda zagotavljamo z Lizbonsko pogodbo. Najlepša hvala, gospa Bilbao. Sedaj pa ima besedo gospod Ribik. paldies priekšsēdētāji es visumā ar Hvala lepa. Če na to zadevo pogledamo v celoti, mislim, da lahko poročilo podprem. Evropski parlament in Evropska unija si želita doseči spoštovanje človekovih pravic tudi zunaj Evropske unije. Vedno bolj pomembno je pa, da zagotovimo to spoštovanje tudi znotraj naših meja. Po mojem mnenju, veliko krat primankuje možnosti nadzora nad tem, kako se evropski dokumenti izvajajo v praksi, ko gre za spoštovanje človekovih pravic. Naj vam povem primer. 2. oktober v Latviji, sam prihajam iz te države, bodo parlamentarne volitve na teh volitvah predsedujoči je prekinil govornika. Vaš čas je potekal, gospod Paška ima besedo. Vážený pán predseda komisie, úvodom by som chcel oceniť. Gospod predsedujoči, gospod komisár, rád by pozdravil komisijo in odbor Európskega parlamenta za ustavne zadeve, zato da so upoštevali, kako zelo pomembno eh, in zakomplicirano je zakonodajno okolje v Evropski uniji, da je to treba spremeniti. Menim, da je ta naloga zelo zahtevna, zaradi tega, ker obstaja zelo veliko različnih pravnih sistemov v državah članicah, ki niso vedno kompatibilni. Vendar pa ta situacija ne sme zmanjšati pravne varnosti naših državljanov zato, da bi lahko bolje povezali nacionalne in evropske zakonodajne okvire, se moramo bolj potruditi za to, da sledimo postopku spremanja zakonodaje, da bo ta bolj transparenten in dostopen za naše državljane. Druga pomembna naloga je, da zagotovimo omrežje dobro delujočih inštitucij za urejanje izobraževanja. Gospod predsedujoči, zakonodajni postopek, ki ga zvajamo v Evropskem parlamentu, je oblikovan tako, da poslanci ne morejo podati svoje ocene, predloge, spremembe, vse potem lahko uloži in pa spremeni v imenu politične skupine. V političnih skupinah pač sledijo stališču, večinskemu stališču v političnih skupinah. Sam sem neodvisen poslanec in radi bi podali neodvisno mnenje pred glasovanjem in včasih nimamo dovolj časa v razpravi. Uh, in pa veliko krat pride do tega, da poslanci ne morejo sodelovati v razpravi. To ni prav, glede na to, da delamo v demokratični inštituciji. Najlepša hvala. Čeprav bi po pravilih imeli pet govornikov v tem sklopu, imamo še dva kolega, ki sta prosila za besedo, ker se nam ne modi preveč, bomo dali besedo gospe Kolarski. Panie przewodniczący. Hvala, predsedujoči. Čestitke najprej poročevalki, ki zelo upravičeno izpostavlja, da mora biti zakonodaja kar se da enostavna, pregledna in eh, učinkovita. Ampak mi včasih pripravljamo takšna poročila, takšna, takšne izjave, takšne resolucije, ki so zapisane na takšen način, da je to izjemno težko razumeti eh, običajnim ljudem, Številni dokumenti, ki jih pripravljamo, predstavljajo zgolj eh, neberljivo eh, pravniško izrazoslovje. Pogosto govorimo o naših vrednotah, pogosto govorimo o kršitvah človekovih pravic in tudi te resolucije so pripravljene na takšen način. Zato mislim, da bi moral ta parlament eh, tudi začeti z delom, ki ga izvaja komisija, namreč kampanja za razumljivo pisanje. Pisanje Tu so vključene informacije o tem, kako pripravljati dokumente na berljiv in razumljiv način. Predsednik prekinja. In terminamo še s tem. Najlepša hvala. Kot zadnji, zadnja ima besedo gospa Zaborska. Eh, ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Sledo... Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisár. Zelo natančno sem spremljala tej razpravi, iz moje pisarne rada bi se zahvalila gospe Geringer in vam, gospod Ševčovič, za vaš govor. Zelo dobro je, da je Evropska komisija ustanovila skupino na visoki ravni, ki svetuje komisijo za zmanjšanje administracije. Vsaka država članica ima pač svojo kulturo na tem področju, vendar pa imamo nemškega politika Štojberja, ki predseduje tej skupini. To je zelo dobro. Zaradi tega, ker je treba birokracijo zmanjšati tako na nacionalni kot na evropski ravni. Najlepša hvala. Ste, da smo zaključili sklopke HDI in damo besedo komisarju, podpredsedniku komisije, gospodu Ševčoviču, da odgovori na vprašanje poslancev. Izvolite. Uh, Najlepša hvala. Skušal bom odgovoriti na čim več vprašanj v času, ki mi je na voljo. Rad bi se zahvalil vsem poslancem Evropskega parlamenta za to, da si prizadevajo za poenostavljeno in boljšo zakonodajo. To je zelo pomembno za Evropsko unijo in za države članice. Rad bi se zahvalil tudi gospej poročevalki za to, da je povdarila, kako zelo pomembno je opraviti oceno učinka, ki jo pripravljamo v komisiji. Videli smo, da imamo zelo dobre predsednice v odboru IMK in tako dalje. Upam, da bomo lahko tako dobro nadaljevali na tem področju, tudi drugot, in da bomo izboljšali kvaliteto ocene učinka. kar je zelo pomembno in zadovoljim se, da smo to omenili tudi v poročilu, da, potrebno, da moramo pregledati oceno predlo, učinka predlogov sprememb. Veliko krat se predloge sprememb sprejme tako na hitro, da s tem lahko izboljšamo zakonodajo, lahko pa jo tudi poslabšamo in to je treba poštevati. Popolnoma se strinjam s tistimi, ki so dejali, da potrebujemo nepristransko oceno. To želimo doseči v Evropski komisiji. Zelo tesno sodelujemo s Štojbrevo komisijo in s tem bomo oblikovali novo kulturo delovanja znotraj komisije. Več kot 30 odstotkov um, predlogov za zakonodajo je zavrnjenih v tej skupini za to, da bi izboljšali kvaliteto zakonodaje. Majhna in srednje velika podjetja, zelo pomembno je zmanjšati bremena za ta podjetja, tudi to smo slišali, s tem, da lahko resnično dobro delujejo na notranjem trgu. Zelo sem vesel, da lahko za 25 odstotkov do leta 2020 zmanjšamo administrativno breme. Vidim, da je moj čas potekal. Rad bi se še enkrat zahvalil gospej poročevalki za odlično poročilo, kot tudi vsem poslancem, ki se zauzemajo za boljšo zakonodajo. Najlepša hvala. Sefkovič, didn't... Uh, Gospod Šefkovič. Komisija nima omejitve časa. Sami ste se omejili. Mogoče vam tega ne bi smel povedati zelo dobro je, da komisija misli, da imajo časovno omejitev, da skrajšajo svoj govor. Najlepša hvala, gospod Ševčevič. Sedaj pa ima besedo gospa poročevalka Geringe Dornberg. Na zaključenje hče. Hvala lepa. V zaključek bi se rada vsem zahvalila za zelo plodno razpravo, vsem kolegicam in kolegom in pa tudi gospodu komisarju. Veseli me, da sem imela priložnost delati na tem Eh, poročilu o boljši zakonodaji ravno v letošnjem letu. To je prvo leto po vstopu v veljavo Lizbonske pogodbe in to je tudi leto, v katerem je svet sprejel strategijo EU 2020. Državljane eh, bodo namreč priča temu, da bodo ti dokumenti imeli številne eh, posledice na, na različnejša področja prava. Pri pripravi poročila sem se sestala s predstavniki z več okolij, iz gospodarstva, z eh, delavstva, sindikatov, eh, kakor tudi drugih eh, organizacij, kot naprimer ETUK. Glede na to, da je bilo poročilo sprejeto absolutno soglasno v odboru za pravne zadeve, bi se rad zahvalila vsem političnim skupinam, vsem kolegicam in kolegom za sodelovanje, kajti to je bila resnično nespolitizirana razprava, kar je redko. Veseli me glasovanje, ki bo potekalo danes, veselim se rezultata tega glasovanja in hvala vsem še enkrat za sodelovanje v razpravi. Gracias, eh. Najlepša hvala, Lidija. Čestitam za pravljeno delo. S tem je razprava zaključena. Glasovanje pa bo ob 12. torej ob